Evropske ljudske stranke, gospa Corinne Bortman-Koll. Izvolite. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Hvala lepa, gospod predsednik. Kakor ste že povedali, danes je mednarodni dan žena. To je stota obletnica tega pomembnega praznika. Je to razlog za praznovanje? Veliko smo že dosegli, ampak čaka nas še veliko dela. To pa bomo dosegli le, če bodo moški in ženske sodelovali. Mednarodni dan žena je simbol solidarnosti z ženskami po vsem svetu in to je zelo pomembna tema, sedaj ko se nahajamo v času gospodarske krize. To je pobuda, ki od moških in žensk zahteva, da sodelujejo za boljšo prihodnost nas in naših otrok kajti samo skupaj bomo lahko poskrbeli, da bodo ženske ne le enake pred zakonom, ampak da bodo tudi na socialnem in gospodarskem, ekonomskem področju enakovredne. Ženske predstavljajo 50 odstotkov mednarodnega prebivalstva, ampak zaslužijo samo 10 odstotkov globalnega dohodka in samo 5 odstotkov voditeljev v svetu je žensk. Prav tako je precejšen delež revnih žensk. To moramo izboljšati. Tukaj pa ne gre samo za revščino. Če si ogledamo druga območja sveta, naprimer v velikih delih Azije, so dečki tako rekoč več uredni kot ženske. Dečki so pomembni za nadaljevanje družine in ženske, oziroma ženske plodove pogosto ženske splavijo. Tudi v Afriki je situacija podobna. Ženske so žrtve vojnega nasilja in tudi posilstv. Zato obstaja več kulturnih razlogov in tem moramo posvetiti svojo pozornost, če želimo izboljšati položaj žensk. Tudi zatiranje žensk in deklic v islamskih državah zaradi verskih razlogov moramo obravnavati. Zato je pomembno, da v Evropski uniji naredimo, kar lahko pri mednarodnih odnosih, da izboljšamo kakovost življenja žensk in enakost med ženskami in moškimi. Tukaj ne gre le za boj proti revščini. Tukaj gre tudi za odpravljanje kulturnih predsotkov. To je zelo pomembna naloga in tega se mora lotiti tako gospa Eštonova, kot tudi gospa Georgijeva. Ampak tudi doma moramo storiti veliko, naša politična skupina s podporo gospoda predsednika Dola se posveča temu. Ampak moj zadnji komentar je namenjen nam vsem tukaj v Evropski uniji. Delo, ki ga moramo opraviti, se začne z izobraževanjem in dostopom do izobraževanja. Dostop do izobraževanja za vse ni nekaj, kar moramo imati za samoumevno. To mora biti nov cilj nove strategije 2020. Hvala. Hvala lepa. V imenu skupine SD, predsednik te skupine, gospod Martin Šulc, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Spoštovane dame in gospode, družba, v kateri moški in ženske niso enakopravni, v kateri ne delajo in živijo enakopravno, ne more biti demokratična in človeka vredna družba. Predpogoj za pravičnost v družbi je, da je pravičnost nekaj, kar se zagotavlja neodvisno od spola. Za nas moške je to samoumevno. Za ženske, tudi v srednjeevropskih družbah, pa še dolgo ne. In to se izkazuje v enem največjih škandalov, ki kaže da je treba to neenakost čim prej odpraviti. In mi kot Evropski parlament tukaj lahko pomembno prispevamo. Kako lahko neka družba sama zase pravi, da je enakopravna, če za enako delo na enakem mestu moški in ženske prejemajo različno plačo? Nikjer diskriminacija žensk v takšni družbi ni bolj samoumevno sprejeta kot na delovnem mestu, kjer ženske pogosto v težjih življenjskih pogojih izvajajo enako delo kot moški in dobijo 20-30 odstotkov manjšo plačo. In to je sramota, ki jo je potrebno odpraviti v Evropski uniji. In če je to eno sporočilo, ki ga moramo mi iz Evrope dati na ta dan, mednarodni dan žena, je, da si ženske in moški zaslužijo enako plačilo za enako delo. To je osrednja zahteva, osrednji predpogoj družbene pravičnosti. Razumemo, da se si komisija prizadeva, da bi na tem področju nekaj dosegla. Imamo listino pravic, o pravicah žensk, ki je na poti, to je dobro in to pozdravljamo. Smo pa nekoliko razočarani, moram povedati. In prosim, če to lahko posredujete gospe Reding in pa gospodu Barozu. Namreč eh, želimo, da ne bi bilo eh, tako, da bo to zgolj nekakšna formalna izjava, temveč, da se bo se držali obljube, da bo tudi parlament vključen v to, da bo civilna družba vključena v to. To besedo upamo, da boste držali. Eh, no, zaenkrat se to ni zgodilo, to lahko še ne doknadite, ampak upamo, da ne bo vse skupaj ostalo zgolj pri takšni formalni izjavi, temveč, da bodo institucije resnično sodelovale, da bi primer, kot je ta, ki sem ga omenil, čim prej odpravili. Kolegica Vortman Kol je omenila tudi druge primere, ampak na mednarodni dan žena moramo mi, evropejke in evropejci, skupaj ugotoviti, da imamo na naši celini še vedno situacijo, v kateri nismo prišli, nismo dosegli uh, enakopravnosti, ampak dramatična neenakost, uh, v kateri se znajdejo ženske v drugih delih sveta, od uh, prisilnega obrazovanja, do drugih eh, metod in načinov pohabljanja. To pa so stvari, ki jih moramo imeti pred očmi ne le na dan 8. marec. In zato se obračam na vse tiste, ki se zauzemajo za človekove pravice v Evropskem, v Evropskem parlamentu. Vsak četrtek popovdne je govora tudi o tovrstnih vprašanjih, ko govorimo o kršitvah človekovih pravic in eh, v četrtek popovdne mislim, da bi moralo biti vsaj toliko ljudi v dvorani, kot nas je danes. Hvala lepa, gospod Diana Wallis v imenu skupine Alde. Hvala lepa, gospod predsednik. Začel bom tako, da vam povem, da nisem pričakovala, da bom imela ta govor. Ampak pomembno je, da preznujemo mednarodni dan žena, še posebej tega kajti sto let je že minilo od tega, ko je bilo to, ta praznik prvič predlagan. Da, danes bi morali praznovati napredek, ki so ga ženske dosegle, ampak dvigati bi morali zavest tudi o tem, koliko dela nas še čaka. Koliko dela nas še čaka v smislu enakosti? Gospod predsednik, sami ste povedali, da bi morali imeti več žensk v parlamentu. Dosežki so dobri, ampak niso dovolj dobri. Če si ogledam parlament v moji državi, nekateri pravijo, da, bo, da bomo enakost dosegli šele čez 200 let, če bomo napredovali tako kot sedaj. Napredek torej ni dovolj hiter, da bi lahko dosegli ustrezno enakost. Naslednja stvar, s katero se parlament ukvarja, je tihotapljenje tihotapljenje žensk in nasilje nad ženskami. Prejšnji teden sem obiskala razstavo v svojem volilnem okrožju doma in tam so imeli razstavo slik in fotografij žensk, ki so jih pretihotapili iz Moldavije v Evropsko unijo. Po nekaterih ocenah se z ljudmi trguje v tako velikem številu, kot so, pred, kot so 350 let trgovali z afriškimi sužnji. In če mi v Evropski uniji ne bomo storili nekaj proti temu in pomagali ženskam, ki so žrtve tega tihotapljanja, potem bo resnično žalostno, če ne bomo dosegli napredka na ta dan. Naslednja stvar, ki se jim moramo posvetiti, so zdravstvena vprašanja številnih žensk. In ta vprašanja ne dobijo za, za dovolj pozornosti. Veliko smo dosegli, veliko lahko praznujemo, vendar čaka nas še tudi veliko dela. Hvala. Hvala lepa. V imenu skupine zelenih, gospa Marije Kornelisen. 8. marec je mednarodni dan žena. Ta dan praznujem že odkar se spomnim. Tudi moja mati in moja stara mati sta počeli enako. 8. marca sem pogosto obupana, ko pomislim na to, kaj je treba še storiti, preden bodo moški in ženske resnično enakopravni. Toliko moških in žensk se srečuje z nasiljem vsak dan, toliko žensk živi v revščini. Toliko je žensk, ki delajo vse za to, da skrbijo za otroke in svoje starše in to jim preprečuje, da bi dosegle vodilne položaje v revščini različnih gospodarskih družbah in na univerzah. Potem pa pomislim na generacijo moje stare matere, ki je morala nehati delati, ko se je poročila in ni imela možnosti za ustrezno izobrazbo. Spomnim se tudi svoje mame, ki se je močno borila za to, da bi imela vse pravice v zvezi s svojim telesom. Tako da smo resnično dosegli veliko napredka v tem stoletju. Spremembe se dogajajo, ampak stvari gredo na boljše le, če se zelo trudimo. Tudi Evropska unija lahko pomembno prispeva, vendar ne le s tem, da pove nekaj izbranih besed. Boj za človekove pravice je bil vedno poln lepih besed. In sedaj smo jih slišali še nekaj več. V petek je Evropska komisija predstavila listino o pravicah žensk. Zelo sem skeptična glede te listine, kajti Evropski parlament in nevladne organizacije niso bile del posvetovanj in kako je povedal gospod Šulc, ta listina še bolj krepi mojo skepso. Ampak glede na to, da je bila to ena prvih nalog gospe Redingove kot komisarke za enake možnosti, ji bom dopustila možnost, da lahko stori še kaj več. Ne smemo dopustiti, da bodo to samo besede. Ko nam bo predstavila direktivo za boj proti nasilju nad ženskami in druge dejanske ukrepe za to, da bi povečali udeležbo žensk na delovnem mestu, naprimer, ali ko bi zagotovili ženskam, da bodo bolje uravnavale med družinskim delom in poklicnim življenjem, ali ko bomo uvedli kvote za ženske v najvišjih ravneh poslovnega sveta, če bo komisija torej te lepe besede prevedla v dejanske ukrepe, bom prva med tistimi, ki bodo te ukrepe pozdravili. Če si želimo sprememb, potem moramo te spremembe doseči skupaj komisija, svet, levica in desnica v tem parlamentu. 8. marec ni samo mednarodni dan žena, to je tudi rojstni dan mojega sina. Moj sin je sedaj danes star dve leti. Zato upam, da bo čez 30 let Evropa prostor, kjer bo on in njegova žena oziroma on in njegov mož v položaju, ko bodo imeli vsi enake možnosti, ko bodo ženske imele prav enake možnosti, da postanejo profesorice, direktorice ali članice komisije in upam, da bo njegova mati lahko srečna in ne bo ostala sama. Hvala. E, Hvala lepa. Gospa Marina Jana Kodakis v imenu skupine Evropskih konzervativcev in reformatorjev. Mednarodni dan žena nam vsem daje možnost, da se posvečamo tistim vprašanjem in izzivom, s katerimi se ženske soočajo danes. Posvečamo se lahko različnim oblikam neenakosti, s katerimi se soočajo ženske. Ampak preznujemo lahko tudi dosežke žensk skozi to stoletje. V Združenem kraljestvu smo zelo ponosni na to, da so ženske vodilne na področju pravic žena. Emily Pankers, na primer, je ženskam zagotovila pravico do glasovanja. Imamo tudi Nobelovo nagrajenko za mir leta 1993 za napredek na področju boja za pravice ženske. In Margaret Thatcher je bila prva ženska premijejka leta 1979. Vprašanje žensk na visokih položajih in vprašanje tega, da bi imele enake možnosti kot ženske, je sedaj tako relevantno, kot je bilo v Združenem kraljestvu, ko je bila izvoljena prva ženska premijejka. Zagotavljamo lahko možnosti za izobraževanje in za zaposlovanje, ampak omejitve plač še vedno ostajajo lahko uvajamo zakonodajo proti diskriminaciji na delovnem mestu, ampak ne moremo uvajati zakonodaje za to, kako uravnavati poklicno in družinsko življenje. Kot parlament bi si morali prizadevati za to, da ženskam pomagajo, da imajo izbiro. Če želijo, da bi imele kariero, jih moramo podpirati na popolnoma enaki osnovi. Če izberejo življenje doma in nego za družino, potem ne smejo biti manj uredne fraza samo gospodinja mora biti prepovedana. Nobena ženska ni samo nekaj, vsaka je zelo dragocena zaradi svojega prispevka. Ko govorimo o ženskah, ki so veliko dosegle, moramo na ta seznam uvrstiti skupino žensk, ki so matere. Ženske, ki se prostovoljno odpovejo svojim ambicijam in svoje življenje namenijo temu, da bi imele otroke. S tem prispevajo k cilju, ki ga imamo vsi, Namreč družba, ki temelji na enakovrednosti in toleranci. To je družba, kjer človekove pravice spoštujejo, ne glede na spol. Hvala. Hvala lepa, gospa Eva Brit eh, Svensson, v imenu skupine Gue Engel. Hvala lepa, gospod predsednik. Danes praznujemo Mednarodni dan žena. 15 let je že minilo od takrat, ko je bila sprejeta platforma Združenih narodov za pravice žensk. Smo na polovici spremljevalnih ukrepov tega in sama sem bila del delegacije Evropskega parlamenta v New Yorku in videla sem, da ženske po vsem svetu morajo biti zadovoljne s statusom quo. Evropski parlament je sprejel dobre resolucije, naprimer poročilo Darabela in resolucijo Peking 15. In upi iz tistega srečanja oziroma zasedanja Združenih narodov se niso materializirala. Vlade niso zavezane pravicam žensk, kakor je naprimer Evropski parlament, ki je to izkazal z različnimi resolucijami. Včasih menim, da vlade EU platformo Peking izkoriščajo za to, da državam, ki niso v Evropski uniji, pridigajo o enako vrednosti žensk. Kajti včasih je lažje pridigati drugim, kot da sam dosegaš rezultate. Predsednik komisije Barozo je pred imenovanjem obljubil, da bo sestavil listino za pravice žensk. Danes smo lahko prebrali ta dokument komisije in sama in moja skupina Engel, smo zelo zaskrbljeni nad tem, kako je oblikovana ta listina. Pojavlja se možnost, da bo to samo črka na papirju. Noben parlament ni sodeloval pri tem, niti nacionalni organi, niti evropske nevladne organizacije niso sodelovali pri pripravi tega dokumenta. In tudi evropski državljani so bili popolnoma izključeni iz tega procesa. Gospod Barozo, ni dovolj samo, da podajate izjave o skupnih vrednotah. Moški in ženske v Evropi potrebujemo močan dokument, ki bo pripravljen v sodelovanju z vsemi pomembnimi zainteresiranimi stranmi. Naj bo to samo prvi osnutek listine za pravice žensk. Potem pa bi lahko ta čas od danes do naslednjega dneva žena izkoristili za razpravo z Evropskim parlamentom in z nacionalnimi organi in seveda tudi z nevladnimi organizacijami v Evropi. Potem bomo lahko naslednji dan že na resnično praznovali, kajti dosegli bomo veliko napredka. Prizadevamo si za pravice žensk ne samo danes, 8. marca, ampak vsak dan. To potrebujejo moški in ženske v Evropi. Hvala. Marta Andreas. Hvala lepa, gospa Marta Andreasen, za skupino EFD. Colleagues. Hvala, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, danes prosim vse politike in zakonodajalce, da prenehajo z izdajanjem demagoških zakonov o enakosti, kajti to samo otežuje življenje ženskam, ki želijo delati. Organizacije se zato borijo zaposlovati ženske. Enakost ni v zvezi z zakoni, ampak gre za obnašanje, vedenje. Sem matera, ki je zaposlena in že 30 let izvajam svojo kariero in nikoli me niso zaposlovili zaradi ničesar drugega kot mojih uspehov in moje izobrazbe. In razočarana bi bila, če bi me, ne, če bi me nekdo posebej obravnaval samo zato, ker imam določene kromosome. Imam pa posebno zahtevo za ta parlament, namreč, da brani in zaščiti ženske v tem svetu. Želim, da bi razpravljali tudi o španskem problemu, zato da končamo trpljenje moških in žensk, ki se resnično soočajo s težavnimi razmerami. Želim, da parlament neha pošiljati sredstva v tista območja, kjer se kršijo življenje človekove pravice. Ali ni to nasilje? Želim, da bi parlament ščitil in zaščitil tiste, ki želijo sporočiti svoje pomisleke v zvezi s strukturnimi nepravilnostmi v zvezi z proračunom Evropske unije, kakor sem storila sama in poskrbeti želim za to, da oni ne bodo utrpeli enake usode kot jaz. Ali ni to nasilje? Želim, da bi komisija zadržala to listino, med, dokler računsko sodišče ne razčisti 100 odstotkov proračuna. To se želim za vse ženske in moške v Evropi, tisti, ki za svojimi davki omogočajo, da Evropska unija obstaja. Hvala. Hvala lepa, gospa Kristina Morvaj v imenu nepovezanih poslancev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 država članica je drugačna kot drugot. Pogosto so ženske drugorazredne državljanke in dobro bi bilo, če bi Evropska unija pripravila poročila o razmerah, v katerih živijo ženske v srednji in vzhodnji Evropi, kajti tudi znotraj Evrope imamo zelo veliko, velike razlike in veliko diskriminacijo med ženskami in ženskami. Z liberalizacijo, z svobodno trgovino je prišlo do vstopa velikih multinacionalk na naše trge. In ta podjetja imajo popolnoma drugačne normative in standarde, kar zadeva zdravje, kar zadeva delovne pogoje, naprimer v velikih eh, hipermarketih, eh, kar zadeva potem naprimer pogoje odpuščanja, kar zadeva odmor na delu, kar zadeva delovne pogoje. Skratka, popolnoma drugačni normativi se uporabljajo strani teh multinacionalk v Srednji Evropi kot pa v Zahodnji Evropi. Drugo zadeva pa so migracije znotraj Evrope. Ženske iz Srednje in Vzhodne Evrope živijo v zelo težkih razmirah. V bistvu so to gospodarske begunke, ki delajo v zahodnoevropskih gospodinstvih eh, kot eh, hišne pomočnice, zapustiti morajo svoje domove, svoje otroke in so v ponovno drugačnem položaju kot zahodnoevropske eh, ženske in razmere so zelo, zelo drugačne kot drugot po Evropi in to so zadeve, ki jih moramo rešiti. Hvala lepa. Med nami pozdravljam tudi komisarja Johna Dalja ki mu v imenu komisije tudi predajam besedo. Izvolite. Thank you, Mr. Hvala, gospod predsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Zelo vesel sem, da je moj prvi obisk na plenarnem zasedanju v Evropskem parlamentu prav danes, na ta pomemben dan, ko je 8. marec oziroma Mednarodni dan žena za mene tudi čast, da zastopam komisijo in podpredsednico Redingovo, ki si bo prizadevalo v imenu komisije za zaščito temeljnih pravic. To je edinstvena možnost, da skupaj pozdravimo gospodarske, socialne in kolektivne dosežke žensk iz preteklosti, prihodnosti in usedanjosti. Enakost spolov je vključena v pogodbe EU. Od takrat smo sprejeli že veliko instrumentov in tudi sodb Evropskega sodišča, kar je skupaj ustvarilo močno podlago na ravni EU. Spomniti vas želim, da enakost med spoloma ni samo temeljna urednota vključena v pogodbe, ampak izkazalo se je tudi, da enake možnosti služijo kot gonilo za gospodarsko rast. V petek je Predsednik komisije in podpredsednica komisije sta skupaj obnovila zaveze komisije za spodbujanje urednot Evropske komisije pri tako, da sta predstavila listino za ženske. Ta listina predstavlja podlago za spodbujanje enakosti med moškimi in ženskami na petih področjih. Enako uredno gospodarska neodvisnost, enako plačilo za enako delo in delo enake vrednosti, enakovrednost pri odločanju in sprejemanju odločitev in integriteta ter boj proti nasilju med spoloma in enakost po Evropski uniji. Tej listini bo v letu 2010 sledila nova listina za enakost med moškimi in ženskami. To bo strategija, ki bo načela iz listine preoblikovala v konkretne ukrepe, ki jih bomo uvedli v naslednjih petih letih. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanke, to so zelo ambiciozni projekti in cili, ki jih komisija ne bo mogla doseči sama. Sodelovati bomo morali z glavnimi partnerji na ravni EU, še posebej z vami, z Evropskim parlamentom in z odborom za pravice žensk. Mednarodni pravic za žensk oziroma žena je odličen dan, da se spomnimo te zaveze. Hvala. Panu komisarzowi, na tym... Hvala lepa, gospod komisar. S tem tudi zaključujemo z izjavami v zvezi ne le z mednarodnim dnevom žena, ampak tudi v zvezi z našim stalnim prizadevanjem za enakopravnost žensk in za boj proti nasilju. Prehajamo na naslednjo točko in sicer enominutni govori v skladu z členom 150 poslovnika.